Colleagues, uh, take your seats, please. So we begin with the adoption of the agenda. Kolegi, prosim, da se zasedite. Začeli bomo z sprejetjem dnevnega reda. Če ni uh, ugovorov, bomo dnevni red sprejeli. Bilo bi korisno, če bi ugotovili, da se je sestanek že začel. Torej, če ni ugovorov, je s tem dnevni red um, sprejet. Tolmačen imamo vse jezika, razen malteščino, irščino, hrvaščino in danščino. Potem eh, imenovanje poročevalcev za poročilo Eurojust, eh, tudi vodja je bil eh, obveščen oziroma imenovan za sporazum glede Eurojusta, glede sodelovanja v kazanskih zadevah med Eurojustom in kraljestvom Danska. Ali odbor potrjuje ta postopkovni priporočilo, dva, pravilo 205, ja, potem breksovski vizumi. 1. aprila so koordinatorji imenovali Sergeja Staniševa iz socialnih demokratov kot poročevalca za dosje o vizumih za, v vezi z Brexitom. Breksu, EFDD je ugovarjala odločitvi eh, koordinatorja, da bi se spremenil poročevalec in je prosila, da se o tem odloča eh, z poimenskim glasovanjem na glasovanju v odboru. To glasovanje bomo izvedli takoj. Torej, tukaj glasujemo v skladu s pravilom 205 in 12 članov mora podpreti eh, to odločitev. Eh, glasovanje. Ali lahko 12 vas dvigne roko, prosim, da ostanete ali dvignete roko in s tem nakažete, da soglašate s tem glasovanjem. Okay, torej zaprosilo za poimensko glasovanje, ki ga je predložila EFDD, podpreti 12, mora podpreti 12 poslancev v skladu s pravilom 205. Torej, če želite, da se to glasovanje izpelje, mora to bodi si z roko ali stoje nakazati. Lepo prosim, da se nehate pogovarjati in pokažete, kdo je za. repeat again the question because it seems some people have not okay. understood. Is torej, sekretariat prosi, da ponovim to vprašanje. Pro AFDD je postavila zahtevo, da se v skladu z 205 izvede pomensko glasovanje. Ali poslušate ali ne? Torej, 12 poslancev mora eh, potrditi to prošnjo, če želite, da se o tem glasuje, kar je pač zahtevala skupina EFDD. Prosim, da to pokažete z roko ali pa stoje, zato je potrebnih 12 poslancev. Prosim, da to storite zdaj. Torej, 12 poslancev je izkazalo podporo, tako da nadaljujemo z glasovanjem. Glasovanje pa je naslednje. Glasovali bomo elektronsko, torej poimensko, če ste za to priporočilo koordinatorja, da se poročevalca zamenja, eh, glasujete s plusom, če ste proti priporočilu koordinatorja. Prosim, če ste toliko tiho, da lahko pojasnim postopek. Torej, če ste proti postop, eh, predlogu pri, eh, koordinatorja, torej, da do spremembe poročevalca ne pride, glasujte z minus. Sicer se pa lahko tudi v, vzdržite. Torej, če ste se strinjate s predlogom, glasujete za. Um, če ste pa proti priporočilu koordinatorja, pa glasujete za minusom. Seveda pa se lahko tudi vzdržite. Glasujemo. Uh, uh, Skupina SND ima tri glasove preveč. Okay, Res bi bilo prijazno, če bi mi prisluhnili med glasovanjem. Trenutno imamo več, štiri več glasov iz vrst ELS, to me preseneča. Imamo tudi štiri eh, dodatne glasove iz vrst SND, tudi veliko presenečenje. Če želite prostovoljno izvleci svoje volilne kartice, SND ima še vedno glas preveč. Glasovanje bo še naprej odprto, dokler niste uredili vsega, torej SND še vedno ima en glas več. Sedaj ima SND tri glasove preveč, situacija se slabša, SND štiri glase preveč, lahko smo tu v zdan, če si želite. Torej, prišli smo sedaj do ravnovesja, prosim, zdaj se ničesar ne dotikajte, konec glasovanja. 29 glasov za, 16 proti, 3 so se vzdržali. Torej, glasujemo o naslednjem predlogu, točka 3, glasovanje o, o samem sporazumu. Preden eh, nadaljujemo z glasovanjem, bi poročevalec želel besedo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Seveda moram nekaj povedati, kaj ti gre za zelo nenavadno situacijo v našem odboru. In rad bi vas obvestil, da me je da so me komisarji predvčerajšnjim ob štirih eh, imenovali na to funkcijo kot podpredsednika našega odbora. Potem, ko sem opravil krok trialoga s komisijo in eh, svetom, vam lahko povem, da ni stvar v poročevalcu ni, v, v svetu ni bilo nobene pripravljenosti skleniti kakršen koli kompromis. Ko sem prejel to delo v dobri veri, sem skušal oblikovati novi četrti kompromis v imenu našega odbora. Kajti vedno smo bili konstruktivni, vedno smo uh, si želeli evropskega sodelovanja in sklepanja kompromisov. Uh, Uh, podlaga je bila sodba Evropskega sodišča iz leta 2017, ki bi po mojem razumevanju in hvaležen sem sekretarjatu odbora za podporo in strokovno znanje, uh, s katerim sem lahko ta predlog oblikoval, torej da bi lahko nekako poenotili poglede glede tega občutljivega vprašanja o Gibraltarju. Prav tako pa se zahvaljujem poročevalcem v uh, senci, kajti uh, morali smo se sestati pred šestim uh, trialogom, da bi našli skupno uh, stališče glede tega, kako se Eh, pogovarjati s svetom. In eh, očitno je, da naš odbor išče rešitve, ampak po tem sestanku vam lahko prav gotovo povem, da je naš predsednik Klod Moraes opravil odlična pogajanja v prvih štirih krogih. Resnično se je potrudil, tri različne kompromise je pripravil, moj je bil četrti, vendar pa ni bilo nobene pripravljenosti v svetu skleniti kompromis, ne glede na to, kaj bi mi storili. Toliko uvednost. Seveda pa obstajata tu še dve drugi stvari. Prvo so pač življenjska dejstva. In eno dejstvo, ki ga ne moremo zanikati, je, da se 12. april bliža in usoda na milijone britanskih državljanov in posledično tudi številno milijonov evropskih državljanov, da bi lahko potovali brez vizumov, je v naših rokah. Drugo pa je tukaj še ta odgovornost, kajti strategija sveta pri teh pogajanjih je bila taka, da so stvari potiskali na rob in čakali na to, da se bo parlament uklonil. To vsekakor ni v duhu evropskega sodelovanja, ampak s težkim srcem bi vam eh, sugeriral, da podprete to poročilo, kajti mi imamo določeno eh, dožnost, ki je večja, kot pa da se instituciji krivita druga drugo ali pa da potem na koncu rečemo, njim je eh, spodletelo, da bi dosegli dogovor, ki bi preprečil eh, te, to, da bi britanski državljani in drugi evropski državljani lahko še naprej potovali brez vizumov. Nisem pričakoval um, govora, kajti potem bi moral povedati tudi sam nekaj, kajti rekli ste, da je svet bil nekoliko nepripravljen sodelovati in nažalost je bilo tukaj še nekaj drugih dejstev, ki uh, jih sami niste omenili, gospod uh, Staničev. Um, ampak ne bom vas obremenjeval s tem. Sedaj pa moram nekako uh, urediti vrstni red tok eh, besed, ki smo jih morali tukaj slišati. Torej, lahko slišimo vse um, postopkovne prispevke, ki jih žal nisem predvidel, ampak sedaj, ker je poročevalec dal svojo pojasnilo, bomo morda morali dati besedo uh, drugim, uh, ki prosijo za besedo. In prosim, nikar me ne izzivate, kaj ti sicer bom tudi jaz povedal svoj govor. In jaz sem še predsednik. Nihče ne bo prišel sem iz drugih odborov, da bi predsedoval temu odboru, tako da podite uh, potrpežljivi in mirni. Imamo tukaj zahteve za postopkovno vprašanje vprašanje od članov, lahko tukaj uh, zmajujete z glavo, zla, zlasti tisti, uh, ki niste pogosto tukaj, ampak vidimo tukaj um, člane, polnopravne člane tega odbora, ki bi želeli morda besedo in če bodo želeli spregovoriti, bodo imeli to pravico. Najprej postopkovno vprašanje, gospa Entfeld. Uh, Najprej hvala lepa, da ste dovolili to, kaj ti res mislim, da moramo izraziti svoje mnenje pred glasovanjem. Kot drugo bi se želela zahvaliti novemu poročevalcu za njegove besede. Mislim, da so bile zelo točne in rada bi povedala, da bom glasovala za poroč poročilo iz razlogov, ki jih je pojasnil poročevalec, vendar pa to, kako je se skupaj vodil svet, pa tudi parlament, mi pušča res slab okus v ustih. Gospod Zajlstra, izvolite. Uh, Hvala, gospod predsednik. Pravzaprav jaz imam postopkovno vprašanje. Minister, nizozemski minister, ki je pristojen za ta pogajanja, glede vizumskega dosjeja, se je včeraj zagovarjal v nizozemskem parlamentu glede tega, zakaj so nizozemci to podprli, kot uh, je, rekel, kot je svet rekel v šestih sestankih. Rekl, rekel je, ne, nismo tega podprli, bili smo tihi, tiho. Vemo, zavedamo se, da je bilo besedilo pristav, uh, eh, prilagojeno, kar sploh ni res. In ko so ga vprašali, kakšen je bil, bilo prvo uh, besedilo, je povedal prvi predlog in rekel je, da je to zahtevala sodna praksa Evropskega sodišča, kar tudi res, ni res, kajti to je bil naš predlog. Torej, nizozemski minister je bil najmanjši kar je najmanj slabo obveščen In eh, kar se nas tiče, svet se ni pogajal v dobri veri, je tudi lažno predstavljal stališče sveta na šestih sestankih in priporočal bi, da bi ljudje to imeli v mislih, ko bodo glasovali. Jaz vsekakor bom. Okay, Uh, gospa Rid, pa gospod Karver sta tudi prosila za besedo. Izvolite. Gospod predsednik, uh, to, da se britanskega poslanca odstrani iz eh, tega poročila, zato ker eh, eh, je zavračal stvari v zvezi z Gibraltarjem. To ni upravičeno in tudi ni pošteno. Gibraltar je britansko čezmorsko ozemlje. Kronska kolonija, kolonija krone, to je zdaj zastarel termin, ampak gre za teritorij, ki nima samo uprave. In morali bi se sramovati, da ste sprejeli eh, to poročilo. Moram pa vse spomniti, da je poročilo bilo podprto v odboru soglasno, vključno s španskimi poslanci. Vsi so ga podprli in nihče ni uh, imel dvomov o suverenosti Gibraltarja. Moram vas tudi spomniti, da pred uh, eh, 52 leti, da je 99 odstotkov prebivalcev Gibraltarja uh, glasovalo za to, da ostanejo čez morsko ozemlje Velike Britanije. In potem je bil rezultat identičen tudi leta 2002. In sama sem ena od šestih poslank, ki eh, delujem tukaj v Evropskem parlamentu in tistih, ki smo eh, obiskali eh, Gibraltar in ki poznamo rezultate. Predsednik prekinja govornico, zato je tolmači ne razumemo and the political decision taken at Koordinatorji so tukaj sprejeli politično odločitev in tega ne podpiram. Gospod Karver, zelo na kratko, gospod predsednik. Poročevalec je govoril o življenjskih dejstvih, ampak eh, življenjska dejstva so tudi druga. Španske splošne volitve se bodo kmalo odvijale in eh, tukaj gre tudi za notranje vprašanje Španije. Ehm, v Evropske uniji smo združeni v različnosti. Eh, to je naše geslo, ampak to se je pokazalo za neresnično. Dobro, zdaj pa glasovanje. Še vedno potekajo razprave v dvorani. Prosim, če s tem prenehate, eh, potrebujemo bolj inteligentno razpravo. Uh, gospod Ježek tukaj mislim, da bi lahko tudi kaj povedal. Uh, pa tudi jaz, ampak se ne bom več oglašal, prosim, eh, bodite zadovoljni s tem, da ne bom še jaz imel svojega govora. Eh, vsi vemo, kako se je svet obnašal tukaj v odnosu do parlamenta. Prosim, da izklopite mikrofone, da zaključimo s to razpravo in začnemo glasovati. Glasujte, prosim. Okay, so it's the same circus, EPP e plus three, just take spet isti cirkus, tri je preveč pri LS, vzemite ven svoje kartice. Eh, socialisti imajo dva preveč, LS še, še vedno dva preveč. Socialisti enega preveč. Konec glasovanja. 38 za, 8 proti, 3 vzdržani glasovi. Um, next meeting 8th of April, that's... 8. aprila imamo naslednji sestanek, eh, ta seja pa je zaključena. Hvala.